da ste uvideli do mene, tudi jaz vas prosim, da prisluhnete moji obrazložitvi. Ja, problem, Ni težav, gospod Dojl, sprijeli bomo tudi vašo prošnjo. Sedaj torej prehajamo na obrazložitev glasov. In sicer poročilo Bilder, gospod Fatuca, minuto. pride un adesso faccio c'è una e, marca di là viene con tanto una parmigiana una parmigiana Alesi Signora Presidente Gospa predsedujoča, hvala lepa. Z velikim veseljem bom danes pregovoril na tem pomembnem mestu.